Eh, kot polnopravni član na plenarnih zasedanjih. Eh, Evropska parlamenta pravni odbor je 11. julija in 5. septembra na svojih eh, sejah mandat gospela ime Andri Kjene in gospe Ursule Krupe, kot tudi gospoda Manuela do Santosa preverilo in soglasno predlagal, da z 30. maja 21. junija izrečemo kot veljavne mandate, imate kakšen ogovor proti temu, ne, potem je, so ti mandati potrjeni. Ja Pristojni nemški eh, organi so mi podali